Declare the. Odpiram sejo. Imenujem se Pal Schmidt. Bil sem prvi podpredsednik odbora za kulturo v prejšnjem mandatu. Naj vas spomnim na to, da se ta seja prenaša po internetu. Namen te seje je, da sestavimo predsedstvo, da izvolimo predsednika in podpredsednike. V skladu s 191. členom poslovnika. Najprej bomo izvolili predsednika, potem pa še štiri podpredsednike. Enega za drugim. Najprej gremo na drugo točko dnevnega reda, torej izvolitev predsednika. Najprej bi rad naznalil, da imamo kvorum, torej da je prisotnih vsaj ena četrtina poslancev. Glede na to, da vas ne poznam še vse, prosim vas, da dvignete roko tisti, ki ste polnopravni člani in namestni člani. Torej imamo kvorum. Sedaj pa bi vas prosil, da predlagate kandidate za predsednika. Lahko prosim poveste vaše ime. Marko Skurja. Rad bi predlagal za predsednika, gospo, predsednico, gospod Pak. Hvala lepa. Is there any other nomination? Ima še kdo kakšen predlog? Še ne. Torej, imamo samo eno kandidatko. Mislim, da lahko z aklamacijo potrdimo gospopak kot predsednico odbora. Gospa Pak, prisrčno vas čestitam in vas povabim, da zazedete svoje mesto predsednice. Najlepša hvala. Prisrčno se zahvaljujem kolegicam in kolegom. Ponavadi dvorana ni tako polna, ko imamo tukaj sejo odbora za kulturo. Zadovoljna sem, da ste izrazili svoje zaupanje. V odboru delam že 20 let. 17 let sem bila koordinatorka poslanske skupine EPP. Zato mi je malce težko prestopiti iz mesta koordinatorke na predsedniško mesto. Tukaj moram biti namreč nepristranska, vendar se bom potrudila. Pri nas v odboru kulture se vedno ukvarjamo z bistvom in zelo kulturno ravnamo eden z drugim. Gremo na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za izvolitev prvega podpredsednika. Kvorum smo že preverili. Imamo eno kandidatko. Prosim za predlog, kjer boste imenovali kandidatko. Gospa predsednica, najprej bi vam rada čestitala za vaš nov položaj. V imenu naše skupine bi rada predlagala gospo Helgo Trupel za prvo podpredsedniško mesto v odboru za kulturo v prejšnjem mandatu, je Helga že dokazala svoje zauzemanje za Evropo, za medkulturni dialog, kot tudi za Evropo, ki temeli na znanju, ki je blizu državljanom. Delovala je predvsem na področju audiovizualnih medijev in na področju proračuna. Nažalost je danes tukaj ni zaradi drugih obveznosti, vendar pa si želi nadaljevati s svojim delom. Mislim, da bo odlična podpredsednica v našem odboru. Najlepša hvala. Rada bi dodala nekaj k temu predlogu. Gospe Trupel sem obljubila, da bom pojasnila njeno odsotnost. Njena hči je bila s svojim očetom na grškem otoku, eh, kjer je zbolela in je ravno se vrnila iz svojih počitnic in je morala v bolnišnico. Prosim, da razumete eh, njeno odsotnost. Zelo dobro smo sodelovali v prejšnjih letih in z veseljem bi videla, da lahko potrdimo njeno mesto kot podpredsednico. Imate še kakšen predlog? Ne, torej vas prosim za aklamacijo. Zur... Najlepša hvala. Sedaj gremo na izvolitev drugega podpredsednika. Kvorum je še vedno spavnjen. Koga predlagate? Hanu Takula, prosim. Hvala lepa, Doris. In čestitke. Rad bi predlagal gospoda Tima Sojnija finskega poslanca, s katerim sem sodeloval v finskem parlamentu, v odboru za zunanje zadeve, v odboru za evropske zadeve. Timo je zelo konstruktivna oseba z konstruktivnim duhom, pripravljena sodelovanje, zato bi predlagal njega. Torej imamo finskega kolega Sojnija, ki je predlagan. Ima še kdo kakšen predlog? Ne? Da? Marija Vadija Igočet, najlepša hvala, gospa predsednica. Rada bi vas prosila, da z glasovanjem izvolimo tega kandidata. Marija, bitte dem Namen der SPD. Marija je prosila za tajno glasovanje v imenu svoje, svojega, svoje politične skupine z dvigom rok ali s tajnim glasovanjem. Bi kdo želel tajno glasovanje? Ne. Kdo je za to, da izvolimo gospoda Sojnja na podpredsedniško mesto? Upala sem, da tega ne bo nihče opazil. Marija. Prosim osebe sekretarjata, da razdelijo listke, glasovnice. Potrebujem dva pomočnika. könnte den Herrn Sohle sich vorstellen lassen. Wenn wir schon eine geheime Abstimmung machen. Če bomo glasovali tajno, prosim kolega Sojnija, da se predstavi. Gospod Sojni, bi se lahko predstavili, prosim. Ja, Hrvat kolegat. Gospa predsednica, spoštovani kolegi sem nov evropski poslanec. 12 let sem bil predsednik svoje politične stranke, dva mandata sem bil poslanec v finskem nacionalnem parlamentu, bil sem član odbora za evropske zadeve v finskem parlamentu, sodeloval sem v lokalni vladi v šolskem odboru sem oče dveh šolobveznih otrok, sodeloval sem v nevladnih kulturnih organizacijah, igral sem nogomet, amatersko pa sem se ukvarjal tudi z, z gledališčem. Imam kar nekaj izkušenj na političnem področju, imam tudi močna politična prepričanja, to je seveda običajno v našem delu, seveda pa spoštujem demokracijo, sem predstavnik majhne države, majhne regije, zato z veseljem sodelujem v tem odboru, ker eh, si želim, da bi majhne države bile ravno tako opazne v Evropi. Najlepša hvala. Tukaj imamo dve imeni, torej izlekla sem dve imeni. Kartoliv, ne, ga ni. In Emma McClarkin, vi ste tukaj. Še nekoga bom šrebala. Emil Stojanov, tega sem videla. Gospod Stojanov in gospa McClarkin prosim, da pridete sem. In prosim vaju, da preštejete glasove z glasovnicami, ki jih bomo pobrali. Imamo samo enega kandidata, to je gospod Sojni. Na glasovnici lahko označite da, ne ali pa ime. Da ali sojni pomeni, da glasujete za, ne pomeni, da glasujete proti. Če glasovnico vrnete prazno, pomeni, da se vzdržujete. Torej, lahko glasujete. Želite besedo? Svolite. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. rada bi k čestitkam dodala še moje čestitke. Rada bi pojasnila, da namestni člani lahko glasujejo z enako pravico kot polnopravni člani. Koordinatori. Torej, samo pri izvolitvi koordinatorjev lahko glasuje z enakimi pravicami polnopravni in namestni člani. V odboru lahko glasujejo samo polnopravni člani, če je odsoten, ga nadomešča njegov kolega. Alan, Hadži, Kristijano. Prosim vas, da oddate svoj glas glasovni še nismo razdelili. Yeah. Ja.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 Aji Kristijano Alam, Marija Badija Kočet. Please come here. Prosim vas, da pridete in oddate svoj glas. Alam, then Badija. Malika Benarab Atu. Lothar Biski. piotr boris jean marie cavada silvia costa santiago fisas aixella Marie Honeyball. Sorin Katalin Ivan. Petra Kamerevert.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 Frisula Pagliadelli. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Marieke Schake. Und Paul Schmidt. alle noch. Ja, ja. Marco Scuria. Joanna Senissin. I apologize because. Se opravičujem. Soini. Hannu Takula. Stojanov kommt später. Laszlo Tökisch.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 Helga Trüpel will be replaced by whom? Helga Trüpel nadomešča torej kdo? Just a moment, just a moment. Samo trenutek. Who was replacing? Kdo nadomešča Helgo Trüpel nihče? Adem? Okay. Gian... Dobro. No? Ah, come back. Hello. Vrnite se. Yeah. Ja me veseli, da se zopet vidimo. Marie-Christine Vergia. Sabine Verheyen. Milan Zwer. Emil Stojanov.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 Ajdidi. Hat jeder Gelegenheit gehabt, seine Stimme abzugeben? Ste vsi oddali svoj glas? S tem je glasovanje zaključeno. Sejo bomo prekinili tako, da lahko oba kolega preštejeta glasove. So, we can restart our meeting. I have the result of the Lahko nadaljujemo z našo sejo, imam rezultate torej glasovanja. Če vas zanima, prisluhnite. Hanno, prosim. 31 poslancev je oddalo svoj glas. 23 23 glasov je veljavnih. To pomeni, da praznih glasovnic ne upoštevamo. Zahtevana večina je bila 12 glasov, gospod Sojni je dobil 14 glasov. Gospod Sojni, izvoljeni ste. He has the absolute majority dobuje absolutno večino glasov. Gospod Sojni, prosim, pridite na svoje podpredsedniško mesto. Zdaj gremo na drugo izvolitev. Tretji podpredsednik. Zdaj nabe. Kvorum je še vedno zagotovljen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 skupine GUE, bi vam rad uh, predlagal našega kandidata, Lotarja Biskija. Gospod Biski je nov poslanec Evropskega parlamenta. Toda 15 let je bil dejaven v eh, parlamentu, tudi v odboru za kulturo v nacionalnem parlamentu. Dolgo časa je bil učitelj v Nemčiji. Poučeval pa je na področju medijev in kina. Mislim, da bo odličen podpredsednik. Hvala lepa. Hano. Hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi čestital izvoljenemu podpredsedniku. Upam, da socialisti ne bodo predlagali, da moramo tudi o tem glasovati. Kajti o tem svežnju smo že glasovali. Skupina Alde podpira gospoda Piskija. Izhajamo iz tega, da, bo Evropa, da je Evropa Evropa raznolikosti in dogovorov in upam, da bodo socialisti sprejeli, da bi morali raznolikost narodov spoštovati in razumeti zlasti v odboru za kulturo. Podpiram kandidaturo in predlog gospoda Biskija. Hvala lepa. Mislim, da Marija tudi ne bo predlagala glasovanja. Izvoli, Marija. Hvala lepa samo eh, zato, ker so namignili na delovanje naše stranke. Mi vedno podpiramo raznovrstnost. Če smo prosili za glasovanje, to ni bilo nič osebnega, kaj ti kandidata poznamo. In imamo nič proti njemu, njegova politična skupina, iz katere prihaja, pa je naperjena proti Evropi. V tem trenutku ne poznamo, kakšen načrt imajo in kakšne namene imajo v tej skupini glede Evrope. Zato smo prosili za glasovanje, da smo lahko potrdili, da smo izvolili podpredsednika, tako kot smo to delali vedno. Pošlak. Hvala lepa, drugih predlogov nimamo. Če nimamo nobenih ogovorov eh, do izvolitve gospoda Biske, potem predlagam, da ga izvolimo za aklamacijo. Herzlichen Glückwunsch, Herr Iskrene čestitke, gospod eh, kolega Biski, prosim, če se nam pridružite tu spredaj. Prehajamo k izvolitvi četrtega podpredsednika. Kvorum je še vedno izpolnjen. Kolege, prosim za predlog. Hano, danes imaš eh, pravico do predlaganja. Prosim. Hvala lepa, gospa predsednica Doris. Vedno znova sem na vrsti, vidim. To je naša prva seja in že veliko sem govoril, predlagam nekoga iz Danske, ki je bil zelo prisoten v medijih in to je gospod Lökegard. Hvala lepa. Imamo še kakšen predlog? Ni videti, da imamo že kakšen drug predlog. Dobro, potem vas prosim za potrditev. Prosim, gospod Lokegard, da se nam pridružite tukaj. Ja Spoštovane kolegice in kolegi, Sedaj je biro poln. Poleg mene sedijo ljudje, ki jih potrebujemo. Ti ljudje nam bodo pomagali izpolnevati naše delo. To je šef sekretarjata Steven Solte, poleg njega pa sedi gospod Najtat in Chris Kala pa je tretji kolega na moji desni. To so tisti kolegi, ki vam bodo pomagali pri izdelavi poročil skupaj z vašimi asistenti. Z nami pa so tudi številni pridni asistenti in enkrat se bomo ob kozarcu vina tudi spoznali. Prehajam k naslednji točki dnevnega reda. Tema proračun zelo obžalujem, da vas moram že danes prisiliti k temu, da sprejmemo odločitev o naslednjem zakonodajnem obdobju. Se bomo pogovarjali o a, proračunu in septembra bomo glasovali tudi o predlogih sprememb. Tako da bodo ti vključeni v proračun za naslednje leto. Torej, To pomeni, da moramo sedaj določiti poročevalca ali poročevalko za proračun. Potem pa se moramo še odločiti, kako bomo ravnali za predloge sprememb. Prosim, da sprejmete moj predlog, ki je sledeč. V zadnjih letih je bila poročevalka za proračun kolegica Helga Trupel, ki je svoje delo do sedaj odlično opravljala do sedaj je opravljala to delo in pravzaprav nima smisla, da imenujemo za to nekoga, ki na tem področju še nima izkušenj in ki bi se moral s tem področjem šele spoznati. Prosim, da kolegico potrdite. Če ne bo noben glasoval proti, potem bomo sprejeli kolegico Helgo Trupel za poročevalko. Hvala lepa. Vsakega od vas prosim, da si pogledate proračun, ki ga boste prejeli v torek. Razmisliti moramo, kakšne predloge spremem bomo izdelali. Dobro si preberite elektronsko pošto, ki jo boste prejeli jutri. To je predlog sveta. Ta predlog lahko spremenimo. Toda rok za odajo eh, predlogov sprememb je 31. juli. Do 31. julija morate, če želite, unesti predlog spremembe. To lahko storite kot člani ali nadomestni člani tega odbora. Torej do 31. julija morate unesti te predloge sprememb. Sicer ne bomo mogli teh predlogov sprememb prevesti. Če želite izdelati predlog spremembe, če enostavno morate izdelati predlog spremembe, potem to prosim storite še najbolje ta teden. Če pa želite to storiti kasneje, potem moramo določiti, dokdaj lahko ta predlog spremembe unesete, ampak eh, potem eh, tega ne bomo več eh, pre, mogli prevesti in ta predlog spremembe bo moral biti ali v angleščini ali v francoščini. Sekretarjat se si bo prizadeval za to, da bi bil ta datum nekje sredi avgusta. To bi pomenilo, da boste lahko razmišljali o predlogih sprememb tudi na dopustu in če boste želeli spremembe, potem boste lahko to storili do tega roka. Ampak potem, kot rečeno, je to možno samo v angleščini in mislim, da lahko tudi v francoščini. Ampak svetovala bi vam, da se s tem ukvarjate ta teden in če je nujno, potem unesete ta predlog spremembe do 31. julija ob 12. Na seji septembra, to bo 2. in 3. septembra, bomo zauzeli stališče do mnenja gospe Trupel. O tem se bomo pogovarjali. Potem pa lahko za predlog gospe Trupel znova vnašamo predloge sprememb do 11. septembra ob 12. Torej imate dve možnosti, da znova vnesete svoje zamisli. Gospa uh, Trupel bo izdelala stališče uh, in uh, oktobra bo seja za glasovanje. Sem bila dovolj jasna? Hvala lepa. Gospa Trupel mi je povedala, da bo z veseljem prevzela poročanje. Tukaj gre za zniženje proračuna. Kajti svet je v prvem branju predvidel krčanje proračuna za tista področja, ki so za nas pomembna. In gospa Trupel bo zavrnila krčanje sredstev na teh področjih. Pomembno je, da unesete predlogih sprememb oziroma takšne predloge sprememb, ki podpirajo njen namen. Če imate vprašanja v zvezi z tehničnim razvojem oziroma z tehničnimi zadevami teh vprašanj, potem se prosim obrnite na eh, kolege na moji desnici. Želi komisija kaj pripomniti? Kje ste? Gospod Nac, prosim. Können Sie sich vorstellen, damit die neuen Leute Sie besser kennen? Če se predstavite. Uh, good afternoon, I'm Bernard Nautz, I'm the head of unit in the DG for, economic, for uh, education and culture, sorry, uh, responsible for the budget. Torej, jaz sem odgovoren za proračun v direktoratu Komisije za izobraževanje, Torej, predlog je bil, da se črta vrsta proračunskih vrstic in tu bi vam želel podati nekaj informacij o teh črtanjih oziroma eh, krčanju. Prva skupina, lahko jih razdelimo v nekaj skupin. Prva skupina se tiče programa, ki Eh, govori o sodelovanju z Združenimi državami in Kanado. Z njimi imamo sporazume na področju izobraževanja. V zadnjih letih smo imeli probleme za izvajanjem tega programa oziroma s to proračunsko vrstico. S spremembo oziroma s spremembo predsednika Združenih držav Amerike pa vidimo, da so te prišlo do izboljšav in je večje sodelovanje z druženimi državami Amerike in tudi pri Kanadi opažamo enako, tako da čakamo eh, torej, izboljšave pri izvajanju. Gre nam red za sofinanciranje. Eh, torej, partnerji sod, vsak sodeluje s 50 odstotki. In če bomo krčili tukaj, torej krčenje je predlagalo predsedstvo, bi to pomenilo, da bo ta novi zagon, ta nova dinamika v temu programu nekako oslabila. Torej, v našem sodelovanju. To je zdaj prva zadeva, torej sodelovanje z Združenimi državami in Kanado. Drugo pa je tradicionalna zadeva, torej, ko um, svet eh, črta uh, plačila v zvezi z državljanskim programom, kulturnim programom, izraževalnim programom, z programom o e, življenskem učenju in pa iz torej črtanje sredstev za agencije, ki deluje na področju državljanstva. Torej gre za tradicionalno krčenje, e, ki ga pač vaš odbor potem večkrat nekako poskuša popraviti. In uh, v bistvu to eh, temelji na nekih realističnih eh, izračunih z naše strani, kakšne sredstva potrebujemo, kakšne. In gre za odstotke in mislim, da so manjši, kot pa je povečanje proračuna, tako da naši predlogi niso pretirani in zato vas prosim, da boste podprli naše predloge. Tretja zadeva pa se tiče našega programa obiskov. Komisija ima majhen program obiskov, ko sprejemamo obiske iz Evrope in to, ta program teče že nekaj let tu gre za neko manjšo novo pobudo, ki bi radi začeli naslednjo leto in to gre za obiske učencev oziroma dijakov srednjih šol. Tu gre za znesek 300 tisoč evrov in teh 300 tisoč evrov je predsedstvo ukinilo. Ni veliko, vendar vseeno je nekaj, s čemer bi želeli storiti nekaj koristnega. To so te tri glavne stvari. Najlepša hvala. Okay. Hvala lepa, gospod Navc. Ja. Želi kdo to komentirati? Madam, I'm just looking at the budget. Torej, tu gledam te proračunske vrstice, pa morda ne razumem vsega najbolje. Vidim zmanjšanje od 6 milijonov na 2 milijona in pol na področju športa če bo Lizbonska pogodba sprejeta. Je to odbor, ki je odgovoren za šport in mislim, da bi moral ta odbor 85 odstotno skraž, torej znižanje sprejeti torej v času, ko naj bi Lizbonska pogodba se nekako posvetila eh, športu mislim, da če bi to postalo nekako praksa, bi to poslabšalo naše možnosti tudi v zvezi z tem, da bo Lizbonska pogodba sprejeta, kajti na Irskem je šport zelo pomemben in poleg eh, bele knjige, ki govori o ugodnostih, ki jih nudi šport, mislim, da bi mi morali tukaj uh, skrbeti, da bi povečali sredstva za šport, ne pa da bi podprli zmanjšanje. Hvala lepa. Danes ne bomo govorili o proračunu, o tem se bomo pogovarjali septembra, ampak lahko vam zagotovim, da bo gospa Trupel storila ravno to, kar si želite, namreč to, da bi preprečila krčenje sredstev. Sama sem bila poročevalka, ki je prve, prvikrat zahtevala vključitev športa v pogodbe. Sedaj smo tako daleč in sedaj želi svet črtati ta sredstva. Svet ni bil nikoli zadovoljen s temo športa v pogodbah, ampak sedaj to imamo v pogodbah in zato se bomo še naprej borili. Hvala lepa za vašo pripombo. Ivo Belet in. Uh, Pal Šmit in eh, tudi drugi so se že do sedaj zauzemali za šport in eh, mislim, da bomo s tem tudi nadaljevali. Sedaj prehajamo k temu, kar najdete tudi v vaših dokumentih. Prvič bi vas rada spomnila na to, da tega ne smete posjeti tukaj, ampak prosim to vzemite seboj. Tukaj najdete smernice za nove poslance. To je zelo koristno prvikrat se je zgodilo, da ste dobili ta dosje in zahvaljujem se za to sekretarjato. Dejstvo je, da je začetek težek in to je zelo dobra pomoč. Tako boste izvedeli, kako odbor deluje, včasih so tudi svetovalci novi, tako se boste počutili bolj sproščene. V tem dokumentu najdete praktične vidike o našem delu. Tu pa boste našli tudi seznam zelo koristnih stikov. Prosim vas, da si pogledate še nekaj. To je koledar za leto 2009. Tega smo že sprejeli, ampak takrat eh, smo bili še v starem parlamentu. Že vnaprej smo to določili. Lepo vas prosim, da si pogledate seznam sej in da jih eh, septembra oziroma do septembra in da jih sprejmete, da ta seznam sprejmete takšnega, kot je, sicer ne bomo nikamor prišli. Že vnaprej smo izdelali ta seznam in prosim, da ga enostavno prevzamete. Hvala lepa. Prosim, kolega. Osservacijo sul, sul kalendarju. Hvala lepa. Dovolite nekaj besed v zvezi z koledarjem. 9. november je obletnica, 20. obletnica paca berlinskega zidu. In verjetno bodo potekale prireditve za obeležitev tega dneva. Predstavljam si, da verjetno nekateri poslanci zato ne bi mogli priti na sejo. Uh, Sprašujem se, ali bi bilo mogoče to sejo predstaviti na 10. ali, enaj, na 10. ali 11. november, kajti 9. november je pač eh, pomemben datum za Evropo in prosim, če to upoštevamo. Hvala lepa. Vaša pripomba, zlasti kot Nemka, lahko zelo dobro razumem. Če ne bo proti temu, da poskušamo datum te seje preložiti na 10. ali 11. novembra. Potem bomo to poskušali storiti. Ne vem, če mi bo uspelo. To je odvisno tudi od eh, razpoložljivosti prostorov in tolmačev. Imamo še vprašanje gospoda Borisa in Martina. Prosim, Boris. Z eno e, sugestijo tak se sklada, že 11. listopada je e, Święto Narodowe Polski związane s svojimi. Predlog je 11. 11. november ki pa je nacionalni praznik na polskem. Tako bi pač predlagal, da bi se tudi tega dneva izognili. Drage kolegice in kolegi, dejstvo je, da imamo vedno praznike. Jutri je velik belgijski praznik, pa vendarle bomo delali. 14. julija smo delali v Štrasburgu, 9. november je letos v resnici nekaj posebnega, kajti to je 20-letnica paca zidu in eh, drugo leto tega datuma ne bomo več upoštevali. Poskusila bom, ampak eh, če vas ne bo, eh, potem boste tudi upravičeni. Gospod Martin. Ne. Hvala lepa, gospa predsednica. Imel bi eno vprašanje, kajti zanima me, Kdaj se običajno uh, odvijajo seje? Je to ponedeljek, torek ali raje četrtek? Številni med nami že uh, načrtujemo prvo polovico leta 2010 in sam rad uh, načrtujem, kolikor se le da hitro. Hvala lepa. Uh, nimamo nekakšnih preferenc. V drugi polovici imamo dvakrat ponedeljek, torek. Nekajkrat pa smo imeli sejo samo v torek. Ne morem reči, če želite, lahko poskusimo imeti ritem ponedeljek, torek ali četrtek. Lahko se dogovorimo, ampak tega ne morem določiti ne jaz sama, ne sekretarjat. To eh, je del eh, koordinacije številnih drugih odborov. Tudi v drugih odborih boste videli, da včasih človek ne ve, eh, na katero sejo, na, na sejo katerega odbora bi človek šel. Seveda bi bila najbolj vesela, če bi vedno prišli k nam. Ampak če imate ob isti uri sejo drugega odbora, potem ste seveda tudi upravičeni. Vašo pobudo bom z veseljem prevzela, ampak ne morem vam obljubiti, če bom eh, lahko besedo tudi držala. Še enkrat eh, kolegica iz Francije.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 Torej, tudi to bomo morali v naši razpravi upoštevati. Res pa je, da ne moremo upoštevati vseh eh, praznikov. 11. november je namreč tudi prva svetovna vojna konec bil. Lahko pa razmišljamo o njih. Tako imamo to prošnjo. Torej, To so različne stvari. Pri nekaterih stvarih preznujemo, pri drugih pa moramo biti žalostni, seveda pa moramo praznovati eno in drugo. Seveda sem odprta za te stvari, vendar imam eh, nekako občutek, da mi razmišljate enako kot jaz. Kolegica? Torej, po nemško. Torej, seveda je vse to pomembno, torej, odvisno, kako gledamo na zadevo, torej konec komunizma in tako dalje. Jaz sem poljakinja, nekateri govorijo o združenju nacionalni praznik 14. julija in tako dalje. In torej, tudi za Nemce je praznik takrat pomemben, vendar zdaj moramo razmišljati, smo v neki težki razpravi lahko govorimo, da so naši nacionalni prazniki pomembnejši kot druge stvari. Vem, kako je zate to, da je to izziv, vendar bojim se, da moramo ostati pri koledarju takšnem, kot je. Torej, zelo, zelo pomembna uh, obrazložitev, ki je prišla od osebe, ki ni Nemka. Inviterei i colleghi. Predno razmišljamo, razpravljamo o 9. novembru, bi eh, povedal, kaj je 11. in 12. Takrat je mini plenarka. In tako je vprašanje, kako bomo to storili, saj to že itak v stan delamo. Torej, ali ima smisla razpravljati o tem? Poglejmo si program za parlamentarna zasedanja. Mislim, da lahko s tem zaključimo to razpravo. Um, tako je, torej ne morem obljubiti, da bomo kaj spremenili. Če se bo dalo, bomo videli, ali lahko kaj spremenimo ali ne. In, torej, vsekakor vse je pomembno, če razpravljamo o pomembnosti stvari, eh, razmišljamo o vseh stvarih in tako dalje. Zdaj pa še nekaj o naslednji seji, ki bo v Bruslu 2. in 3. septembra prišli boste spočiti, spočitni z, z dobrimi zamislimi za proračun in želim vam prijetne počitnice, odpočite se od naporov eh, volilne kampanje. Zahvaljujem se tolmačem za njihovo delo in upam, da mi v naslednjih letih ne boste preveč oteževali življenja. Nasvidenje.